industriji. Prosim Lady Ashton, da vzame besedo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko eh, potencijala predstavlja azijski trg, tako za eh, svetovno trgovino, vendar pa obstajajo še vedno precejšne eh, ovire za eh, vstop vendar pa moramo izkoristiti eh, vse možnosti, ki jih ponujajo pogajanja za prostotrgovinske sporazume za odpravljanje teh uvir. In skušamo eh, doseči, da bodo ti sporazumi ambiciozni in da bodo odprli nove priložnosti za izvoz za več sektorjev. In s Korejo nam je to uspelo po intenzivnih pogajanjih. In imamo zelo, zelo ambiciozen prostotrgovinski sporazum. Obstaja konsens dveh ali treh glavnih sektorjev o prednostih takih sporazumov in eh, Ta sporazum je dejansko v našo korist. Najprej konkurenčni eh, ponudniki storitev bodo veliko pridobili, zlasti na področjih, kot so telekom, promet, eh, infrastruktura in pa okoljske storitve. Poslovanje v Koreji bo odslej dosti lažje. Potem kmetijski proizvodi. Koreja bo odpravila praktično vse tarife, ki so trenutno zelo visoke, poprečno znašajo 35 odstotkov. To bo spodbudilo izvoz kmetijskih izdelkov, med drugim tudi svinina, vina, viskija in pa eh, mlečnih proizvodov. Ravno tako bomo eh, zagotovili uh, zaščito uh, geografskih označ Evrope, kot je Parms, uh, parmska šunka in podobno. Ravno tako je ta sporazum koristen za izvoz industrijskih proizvodov. 1,2 milijarde evrov se bo prihranilo letno, zahvaljujoč temu sporazumu 800 milijonov pa že prvi dan začetka veljavnosti sporazuma. Izvozniki strojo bodo eh, prihranili 450 milijonov evrov eh, v obliki ne, eh, carin, ki jih sedaj ne bo treba plačati, potem izvozniki kemičnih proizvodov 150 milijonov evrov prihranka. Ravno tako bodo naši izvozniki lahko ukrepili svojo prisotnost na korejskem trgu in povečali prodajo. Korejski potrošniki kupijo vsako leto približno za 20 milijard evrov evropskih proizvodov in zaradi tega je Koreja en najpomembnejših izvoznih trgov v Aziji. Poleg tega je tudi poseben podarek na pravilih. Sporazum vključuje pravila o transparentnosti, izvajanju regulative in boljše zaščite pravic intelektualne lastnine. E, e, pravno tako se buje tudi. E, Eh, pravila o subvencijah, pravila, ki izhajajo tudi iz STO. Prav tako eh, se eh, vzpostavljajo tudi novi ukrepi na področju farmacevskih proizvodov. Že dolgo časa evropska industrija zahteva napredek na tem področju. Evro, eh, Južna Koreja bo spremenila nekaj zakonodaje, zato da bo spoštovala naše zahteve. Kar pa zadeva avtomobilsko industrijo. Naj povdarim, tudi mi smo zainteresirani za to, da se poveča dostop za evropske avtomobile v Koreji, kajti doslej smo pred, predvsem Eh, uvažali avtomobile iz Koreje, vendar pa bo mogoče okrepiti našo prisotnost, kajti odpravljene bodo tarife. 2000 evrov bo prihranka eh, na avtomobil, eh, potem pa bo prihranek dosežil 25 tisoč evrov, ko bodo odpravljene še tehnične uvire. In ta sporazum je najuspešnejši sporazum v tem času pogledu, v pogledu tarif. In to je bilo jasno že od prvega dneva. Do slej je industrija uh, eh, povdarjala, katere uvire so obstajale na korejskem trgu, te uvire bodo sedaj odpravljanje. Ravno tako uh, je veliko bilo doseženega tudi v zvezo z okoljsko zakonodajo. Še pred začetkom veljavnosti sporazuma pa se je eh, Koreja odločila, da bo uporabljala določene derogacije, ki so zelo pomembne za naše izvoznike. In sedaj imamo razgovore o eh, novih eh, pravilih v zvezi z izpusti CO2, tako da ta pravila ne bodo ovirala trgovine. Branili smo dolge prehodna obdobja za najbolj občutljive proizvodne. Tarife bodo odpravljene šele eh, pet let po začetku veljavnosti eh, sporazuma in to nam bo omogočilo predvsej časa za prilagajanje. Potem bo to omogočilo tudi predvsejšne investicije v avtomobilski sektor v Evropi od 40 do 45 odstotkov se eh, bo, povečal, eh, se bo povečal delež tujih eh, delov v avtomobilih. In na ta način smo zaščitili našo industrijo. Potem še za zaključek. To ni nič novega. Take politike so legitimne na ravni STO. Prav tako eh, smo ustvarili precejš, precejšne prednosti za naše eh, proizvajalce. Tu, po drugi strani pa bomo tudi mi znišali svoje tarife in ra, ravno tako bomo lahko odpravili tudi druge eh, slabosti, ki so obstajale do sedaj. Skratka, ta sporazum bo pomagal tako izvoznemu sektorju, kakor tudi proizvodnji. To je zelo, zelo pomembno in jasen signal je to, da smo odloč, odločeni nadaljevati de, na, delati na poti k boljšemu dostopu na trg. Hvala lepa. Sedaj bomo dali besedo predstavnikom političnim skupinam. E, najprej Daniel Kaspari, dve minuti za ILP. E, Spoštovani gospod predsedujoči, Južna Koreja je eden od največjih partnerjev v trgovini z Evropsko unijo. E, torej, e, ta trgovinski sporazum je zato v interesu naših delojemalcev in delodajalcev. Gospa komisarka, hotel bi vam čestitati, sporazum še ni podpisan, ampak če vam bo uspela v tem času krize, kjer so se e, številke v izvozi povsod nižali, bo to velik uspeh. Eh, upam, da vam bo to uspelo v teh dneh in to bo za vas velik uspeh, ki vam ga od srca želim. Trgovinski sporazumi so dosti krat sporni in Južna Koreja je tu izjema. Eh, slišim zelo pozitivne informacije. Eh, od eh, industrije, mislim na gradbene eh, stroje, na farmacijo. Nikoli nisem še doživel, da bi slišal toliko pozitivnih informacij, ko se pogovarjamo o nekem trgovinskem sporazumu. In zagotovo je rezultat pozitiven, čeprav se bi nekatere branže želele več. Obstaja ena izjema, avtomobilska industrija, tudi ne celotna industrija, nekateri proizvajalci kritično na to gledajo delajo. E, tudi dobavitelji so zelo zadovoljni s tem sporazumom. Meni bi se zdelo zelo dobro, če bi lahko izkoristili to možnost in poslušali to kritiko in skušali preprečiti negativne posledice tega sporazuma, če bo to še mogoče. E, tu gre pri, stand, za standarde, okoljske standarde, razne klauzule in tako dalje. Mislim, da bi morali tu preprečiti nesporazume oziroma jih odpraviti in uh, si prizadevati, da bo Južna Koreja se držala obljub, ki nam jih je dala. E, torej, jasen monitoring e, in e, to bi bilo zagotovo smotrno. Jaz upam, da bo sporazum začel čim preveljati in da bodo potrošniki in delavci v Evropi od tega čim prej profitirali. Hvala lepa in še dosti uspeha naprej. Tudi jaz se zahvaljujem. Dve minuti, gospod Kadalarev. Gospod predsednik, hvala lepa, gospa predstavnica komisije, kolegice in kolegi. Eh, zelo sem zadovoljen, da eh, eh, se lahko strinjam s komisijo. Upam, da bo današnja razprava prinesla odgovore na več pomislekov v zvezi s omenjenim sporazumom. Zlasti upam, da bojo odpravljeni pomisleki v zvezi z evropsko industrijo. Govorili ste o konsenzu, ampak gospa komisarka, naj vas spomnim, že nekaj eh, mesecev določeni sektori, kako tudi sindikati, opozarjajo na možne dramatične posledice tega sporazuma in bistveno vprašanje ostaje sa, eh, brez odgovora mogoče ste se odločili žrtovati avtomobilsko industrijo zaradi storitev. Kaj ti? Sedaj vidimo, da je eh, Koreja dobila prednost, kakršne v preteklosti še nismo imeli poznali. Pravila niso dovolj eh, zavezojoča tako za avtomobilsko industrijo kot za tekstilno industrijo. Zakaj tako izkrivljamo konkurenco in zakaj ustvarjamo ta presedan? Poleg teh tveganj so še druga tveganja prisotna, o teh ne bom govoril, ampak komisija je predlagala Eh, tudi eh, posebno varnostno klauzulo, ampak veste, da uporaba te klauzule ni avtomatična, težko jo bo aktivirati pred 25 leti. Naj dam samo en primer. Če bo ta sporazum Koreji omogočil, da bo v Evropo izvozila več, pet, eh, več kot 5000 avtomobilov na e, e, Evropi, bo to za Evropo škodljivo. Evropa pa je omejila, samo 1000 avtomobilov lahko izvozimo v Korejo. Sedaj smo v krizi, e, trpi zlasti avtomobilski sektor in kako razlagata, da je Evropa sprejela takšen sporazum. Kajti nekaj držav zahteva, med njimi tudi avtomobilski sektorji, da

Sedaj pa gospod Mihajl Tojrar, dve minuti, Alde. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Najprej bi vam, gospa komisarka, Elšten se hotel zahvaliti v imenu skupine Alde. Mi smo eh, danes o tem že govorili na našem sestanku in prepričani smo, da so rezultati eh, tega sporazuma eh, zelo dobri, da je ta sporazum tik pred podpisovanjem. In eh, mi eh, se zauzemamo za eh, fair trgovino ravno v teh čas, težkih časih. Eh, To smo imeli smo težnje protekcionizma in zatemu se moramo zaprstaviti v korist blagostanja. V Evropski uniji v tej zvezi se postavlja vprašanje, kakšen pomen jim daje komisija prosto trgovinskemu sporazumu z Južno Korejo. Dolgo časa eh, so se osredotočili na eh, dogovore iz Dohe in eh, spoštovana gospa komisarka, hotel bi vas zato vprašati, ali vidite v sprejetju sporazuma za Južno Korejo prvi korak k nadaljnim bilateralnim prostotrgovinskim sporazumom in ali se bo s tem malo odmaknili od dohe, ali pa predstavljajo ti sporazumi samo dopolnitev eh, eh, prostotrgovinske politike Evropske unije. Kot veste, eh, predvsem klauzula povrnitve carine pomeni za nekatere države, predvsem avtomobilsko industrijo, problem, torej tu imajo pomisleke in evropski, eh, s tem ne bi smeli ogroziti evropskih proizvajalcev. Ali vidite možnost, da eh, boste to kritiko, ki so jo izrazile nekatere države, upoštevali pri nadaljnih pogajanjih? Obrigada, senjor prezident. Carje. torna claro que há setores e grupos económicos e financeiros da União Europeia que vão ganhar com este acordo com a Coreia do Sul iz tega kar smo slišali je jasno da bojo določeni sektorji in skupine veliko pridobile od tega sporazuma ampak tu je nekaj kar ni bilo omenjeno zlasti ko govorimo o občutljivejših sektorjih kot je tekstilna industrija oblačilna industrija tu pa so ogrožena delovna mesta ko govorimo govorimo o teh sektorjih, nas skrbi dejstvo, da komisija še naprej ignorira resno situacijo, s katero se ti sektori soočajo. To velja zlasti za Portugalsko. Brezposelnost je na izjemno visoki ravni ravno v teh sektorjih. To velja predvsem za severno Portugalsko in za osrednjo Portugalsko. Po naše je potrebno oblikovati skladno in celovito strategijo za obrambo evropske industrije, zlasti za obrambo delovno intenzivne industrije. To pomeni, da potrebujemo ustrezno zakonodajo, ravno tako eh, je treba zagotoviti, da bodo trgovina in pa javna politika podpirale inovacije in pa vlaganja v inovacije in pa nova delovna mesta. Štiri minute, prosim. Gospod Eh, predsednik, to je moj prvi govor v tem parlamentu. Glede na to, da prihajam iz eh, Anglije, me pričakujete, da bom upornički in ne bom vas razočaral. Danes govorimo o prostotrgovinskem sporazumu z Južno Korejo, ki naj bi bil podpisal letos. Nismo slišali veliko podrobnosti o tem sporazumu, samo to, da bo dve tretjini prednosti dobila Južna Koreja, eno tretjino pa EU. V luči tega bi želel povedati nekaj splošnega. Veliko ljudi ne obstaja približno 100 bilateralnih eh, sporazumov podobnih temov in 100 eh, 16. Tu so še Kanada, Mehika, eh, Brazilija, Indija, Kitajska, Južna Afrika. V Evropi obstajajo prostotrgovinski sporazumi za Rusijo, Ukrajino, Turčijo in Lichtensteinom. Prav tako obstajajo trgovinski sporazumi z neevropskimi državami oziroma državami, ki niso članica EU, recimo s Švico in eh, Norveško. Eh, sporazum za Norveško ščiti Eh, ribištvo in pa kmetijstvo Norveške. Vendar pa je to 16. Eh, najpomembnejša partnica oziroma četrti najpomembnejši trg. Ali bo eh, sporazum z Južno Korejo upošteval dosedanje izkušnje. Potem je tu še sporazum še s Viso, ki odpravlja vire in kvote na več področjih in omogoča tudi državljanom Švice, da delajo in živijo eh, Eh, v EU državah in obratno. Švica je tudi del šengenskega eh, območja. Potem eh, lahko Švica uporablja tudi Evropsko okoljsko agencijo, evropske izobraževalne programe in lahko zaprosi tudi za raziskovalne donacije. Potem sodelujejo države tudi na področju azila in letalskega prometa. Eh, seveda so tu prednosti, ampak tudi stroški. Šveca mora na leto plačati 600 milijonov švicarskih frankov za dostop. Am, ampak Švica tudi veliko prihrani, 3,4 eh, milijarde frankov, zato ker ni članica EU. In poleg tega je. Eh, Švica sicer pomemben partner, 80 odstotkov izvo, eh, izvozi v EU in je četrta najpomembnejša trgovska partnerica. Menimo, da lahko dosežemo določene eh, prednosti brez tako visokih stroškov in prevelike regulative. Švica lahko, oprostite, ali vas lahko prekinem, zato ker imamo tako imenovani debruker postopek in bom dal besedo gospodu Gasparju. Ne vem, sem nov tukaj, za kakšen postopek eh, gre? To je novi postopek, po katerem lahko katerikoli član, ali lahko prosim končam in me po, po, samo končal bi prosim. Morate se strinjati. Če se ne strinjate, to je vaša stvar. Bom končal svoj govor. Naj ponovim samo to. Švica lahko, lahko eh, uporablja in sprejema svojo zakonodajo na drugih področjah, ta pa je drugačija od zakonodaje EU. To velja zlasti za finančni trg in za trg dela. Eh, Tudi Združeno kraljestvo bi želelo odstopati od direktive o delovnem času, o napotenih delavcih in podobno. Zakaj torej ne Združeno kraljestvo? Zakaj ne sme Združeno kraljestvo imeti podobnega sporazuma z EU in zakaj EU uh, eh, je članica? Zakaj naj bi bila uh, v istem položaju kot Južna Koreja? Uh, in eh, želeli bi ista zagotovila kot Švica. In mislim, da bi morali biti neodvisna prostotrgojoča država, tako kot Norveška, Švica in tudi Južna Koreja. You, Hvala lepa, gospod Kimbu. Slišali smo predstavnike političnih skupin. Sedaj imam na seznamu druge govornike. Gospod Štasni najprej, prosim, imate besedo. Thank you, Hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, kot Eh, poročevalec o tem sporazumu in kot zagovornik takih sporazumom upam, da bo prišlo do sporazima, eh, ki bo uravnotežen in kjer eh, bomo vsi zmagovalci. Nismo sicer čisto zadovoljni z izidom tega sporazuma. Zdi se mnogim, da je ta sporazum bolj naklonjen južni koreji evropska komisija in evropski svet bi se morala bolj ukvarjati z določenimi vprašanji kot so pravila o izvoru in podobno Če bi, bilo doseči, nek, če bi bilo mogoče doseči nekaj napredka na področju avtomobilske industrije eh, in podobnih eh, sektorjev, bi bilo to zelo dobrodošle. Sicer ne bomo imeli enakih pogojev za vse. Nevarnost je, da bo tako vzpostavljen precedens za druge prostotrgovinske eh, sporazume, ki bodo sklenjeni v prihodnosti. Ta sporazum eh, sicer po moje prinaša eh, tudi koristi za EU in za industrijo EU, vendar pa bo vedno nekdo nekaj dobil, nekaj izgubil in to je narava takih sporazumov ampak tu gre za industrije, kot so avtomobilska industrija in te so nesrečne eh, z doseženim in zato je treba poskušati nekaj spremeniti. Ali res lahko govorimo o uravnoteženem sporazumu in ali je res to sporazum, ki bo pozitivno vplival tudi v prihodnje? Hvala lepa. Gospod Susta, dve minuti, prosim. Eh, najlepša hvala gospod predsednik z velikim zanimanjem sem poslušal razpravo in odkar eh, im, delamo na tem, eh, na tem problemu imamo zelo dobro sodelovanje Tudi za komisarko je sodelovanje boljše, kot je bilo s predhodnikom. Vendar pa e, mi dovolite, da izrazim vseeno nekaj pomislekov. Gospa komisarka, preveliko krat se je zgodilo, da je v teh zadnjih letih komisija prišla v to hišo in predstavila svoje pobude, vendar pa te pobude niso bile v skladu z potrebami. Sedaj živimo v času finančne krize. In ta finančna kriza je tudi rezultat tega, ker ni bilo dovolj recipi, recipročnosti med eh, državami sveta, med EU in drugimi pomembnimi akterji. Preveliko krat se mi zdi, da komisija ne pozna eh, vseh pobud, ki bi jih morala sprejeti, ne ve, kakšne pobude bi morala sprejeti, da bi oživila evropsko gospodarstvo. Ta sporazum je dober sporazum, nobenega dvoma ni. Vsebuje pozitivne elemente, ampak to je akademski sporazum. V bistvu gre za meddržavno pogodbo, ki je oddaljena od realnosti. 30 eh, milijard znaša naš izvoz na Korejo in samo 20 eh, eh, milijard predstavljajo izvoženi avtomobili. In po drugi strani je tu še eh, tekstilna industrija in še druge področje. Mislim, da bo treba določene stvari popraviti. Trenutno sporazum ni uravnotežen. Eh, to je sporazum, ki v bistvu kaznuje evropsko industrijo, vsebuje nove tehnološke in tehnične zahteve in eh, zato je eh, treba popraviti. Hvala lepa. Gospa Rojtova, najlepša hvala tudi meni ta nova teza ni več všeč. Recimo zni, znižanje določe, eh, določenih carin in pa znižanje eh, tarif za 60 odstotkov. Eh, ta, ta sporazum bi moral pomagati evropski konkurenčnosti. Danes vidimo, kako vpliva uvoz iz Azije na evropsko konkurenčnost Eh, industrijo, na evropsko gospodarstvo. Ne smemo pozabiti, da so tam okoljske in druge norme zelo nizke. Ti e, pogoji in standardi, ki urejajo okolje, bi morali tudi biti predmet pogajanj. Moje vprašanje za komisijo. Ali se komisija zaveda negativnega vpliva tega sporazuma na evropsko konkurenčnost? Ali ve, kako bo ta sporazum e, vplival na zaposlenost? nam se zdi, da gre za nevaren preseden, ki lahko negativno vpliva na prihodnost. Ali komisija ne eh, namerava upoštevati pomislekov evropskih sindikatov? Kako je mogoče, da mediji eh, v Koreji že pozdravljajo ta sporazum kot zmago njihove avtomobilske industrije? Ali Je komisija pripravljena ponovno preučiti, ponovno prebrati osnutek tega sporazuma ali se namerava pogajati o razumnih pogojih ali pa eh, namerava komisija popustiti Koreji? Najlepša hvala. Hvala lepa, David Martin, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mene malo skrbi ton te razprave. Eh, Pris, Peve Gaspari, eh, Gaspari je bil predvsej negativen. Jaz pa gledam na to razpravo v luči tega, kar smo zahtevali od komisije. In meni se zdi, da je komisija naredila tisto, kar smo od nje zahtevali, da je dosegla tisto, kar smo pričakovali. In eh, želim čestitati eh, Lady Ashton za način, doseganja tega sporazuma. Vsak prostotrgovinski sporazum je tak, da so na eni strani tisti, ki nekaj od njega dobijo, eh, na drugi strani pa tisti, ki nekaj izgubijo. Ampak v tem primeru lahko govorimo o zmagovalcih na obeh straneh in to je dobro za svetovno trgovino. In v trenutni krizi, v trenutnem vzdušju je dobrodošlo vse, kar pošilja pozitivne signale Evropi in Koreji kajti s tem sporočamo, da želimo, da trgovina poteka, da se razvija in to je nekaj eh, dobrega. In Evropski parlament in Evropski eh, svet bo sta mogoče podpisala, ampak če bomo zahtevali, eh, da ne, do podpisa ne pride, lahko pozabimo na vse druge eh, države, s katerimi naj bi take sporazume še sklepali. To je pomemben sporazum, Evropa je dosegla z njim strateški cilj, pošljemo pozitivni signal ostalemu delu sveta, povejmo jim, da je Evropa pripravljena poslovati še naprej in odločena eh, držati trg čim bolj odprt. Hvala lepa, gospod Martin. Like Tako sedaj pa catch the eye, pritegnite pozornost predsedujočega, želi kdo besedo? Uh, gospod predsedujoči čisto na kratko ta razprava se mi je zdela poučna in dobra lady ashton je najprej govorila o tem fantastičnem dogovoru za EU, vendar pa sedaj me zanima, ali so kakšne prednosti za Korejo. Potem so govorniki govorili tudi drugače. Sedaj upam, da so stvari, ki ste jih omenila gospod Arif in drugi, da bodo dobili specifičen nagovor strani gospe Ashton. In potem morda bi lahko povedala, ali potekajo še kakšna pogajanja s katerimi specifičnimi državami glede dvostranskih sporozumov in kako napredovala so ta pogajanja. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Um, Hvala lepa, gospod predsedojoči rad bi govoril o tem, o čemer je govoril gospod Campbell. Leta 2006 je švicarska vlada izdala poročilo o vseh možnih odnosih z Evropsko unijo. Zaključili so, da bi polnopravno članstvo jih stalo šestkrat več kot dosedani bilateralni odnos. Švicari so se potem seveda odločili tako, da se niso pridružili Evropski uniji. Če je to res za Švico, je to res tudi za Britance. In če bi le naša vlada bila dovolj pragmatična in bi gledala na gospodarstvo tako kot Švicari na, svojo, na svoje, bi se tudi ne pridružili EU. Postopkovno vprašanje, gospod Martin. Zelo toleranten predsedujoči ste, gospod predsedujoči, vendar pa v naših pravilih je jasno zapisano, da se mora jo posredovanja po postopku CatchDI nanašati na poročilo. In to zadnje posredovanje ni imelo opravka s prostotrgijskim sporazumom z Južno Korejo. Hvala lepa, gospa Esaja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Martin je pravkar ugotovil, da je še prav posebno v časih gospodarske krize potrebno imeti pogodbe in dogovore, ki oživijo gospodarstvo in nudijo zaposlitve. Vendar pa spomniti se moramo tudi na to, da smo danes vodili razpravo o avtomobilski industriji in o njeni krizi v Evropi. Ta teden bomo obravnavali tudi še tekstilno industrijo in pomoč Španiji in Portugalski. Spoštovana predstavnica komisije, skrbi evropejcev moramo vzeti resno. In zaprstaviti se moramo izgubi delovnih mest. Seveda bi želela vprašati, kakšno je zdravilo, ki ga predideva komisija. Kako bi lahko ustavili zmanjševanje števila delovnih mest v Evropi? Hvala lepa. Tako, kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih komisiji in sedaj dobi komisija priložnost, da odgovori na vsa ta vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava me ni presenetila, moram reči, ker so skrbi, ki smo jih tukaj slišali, bile izrečene že v prejšnjih mesecih rada bi se zahvalila za delo parlamentu v odboru in potrebno je priznati tudi to, da smo dobro sodelovali v zadnjih mesecih. Seveda se tudi zavedam, da kolegi niso dobili podrobnosti dogovora, tako da bom skušala odgovoriti na vaše strahove. Vendar pa še bolj pomembno je, da vam podamo vse podrobnosti in da vam podamo dejstva, da boste lahko potem dejansko vedeli vse. Naj sedaj samo nasplošno povem o pristopu do tega dogovora. Ta dogovor smo skušali doseči zato, da bi dosegli kar najboljše za evropsko industrijo. Tudi za britansko industrijo, pravim kolegom iz UKIP-a. To je v absolutnem interesu Evrope da podpišemo ta dogovor. Sicer me tukaj ne bi bilo in ne bi predlagala, da naj to storimo. Imeli smo jasen pristop, jasen način delovanja pri komisiji in tega je podprl parlament, seveda tudi komisija in svet. In to je tudi način, kako smo nadaljevali. Kolega Arif, verjetno, verjetno ga ne bom motilo, če povem, da bi žrtvovanje katerekoli industrije se mi zdelo alarmantno ali depresivno. To gotovo ni pristop, ki ga imam. Ali če resnično želimo resni dogovor, potem morata obe strani pridobiti. Ali menite, da mislim, da je tako? Da. trgovina je gonilo, ki nas bo pripeljalo iz krize. In to pomeni, da bomo imeli resna, težka pogajanja z industrijo in državami, s katerimi si želimo skleniti dogovor. Sicer lahko vse čas sklepamo dogovore z državami, ki nam niso mar. Koreja pa je resen trg nudi prave priložnosti za farmacevtsko industrijo, kemikalije in druge industrije. Priznati moramo pomen in vrednost tega. Če želite resne trgovinske sporazume, potem moramo to storiti. Seveda smo gospodarska velesila. Strinjam se s kolegi iz Britanije, ko govorijo švi, o Švici in želijo to izenačiti glede na odnos, ki bi ga naj imeli s Korejo. Ali pa morda nisem prav razumela. Tukaj gre za resna pogajanja, za to, da bi dosegli resen rezultat. Ko boste dobili podrobnosti, upam, da si boste to ogledali v duhu, o katerem sem govorila. Industrija nam je na začetku povedala, kaj si želi doseči. Želeli so, da bi bil trg v Koreji odprt in dosegli smo vse, kar so si želeli na začetku. Tekstilna industrija. Tukaj mislim, da ni kaj preveč skrbi. Imamo veliko varnostnih mehanizmov, ki bodo zagotovila, da bomo ohranili evropska delovna mesta. Ne želim uničevati industrije v Evropi in črtati delovnih mest in ta dogovor tega ne bo storil. Če imate nasprotne dokaze, mi prosim, te dostavite, kajti retorika je ena stvar, realnost druga. Resnično moramo od besed priti k dejanjem in resnično pokazati dokaze, če jih imate. To, kar imamo pred sabo, je pomembno za vse industrijske panoge. Kar se povračila carin tiče, je to zame zelo pomembna stvar naš odziv na to bi naj se izognil določenemu problemu. Ali je to edini način za rešitev problema? Če imamo druge poti, ki bi prav tako prinesle rešitev, pa bi tako dobili boljši dogovor, potem sem pripravljen na to raziskati, vendar pa želim razrešiti isto težavo. In mislim, da je mehanizem, ki ga imamo na voljo v tem dogovoru, točno to, kar potrebujemo. To ni nekaj, kar je edini način za dosego tistega, kar si želimo, da ne bi spodbojali uvoza skozi zadnja vrata, stranska vrata. Torej, ne bom se opravičevala gospodarsko, politično ali kakorkoli drugače v parlamentu za to, da smo si prizadevali doseči ta pomemben trgovinski dogovor. Zato se ne bom opravičevala in tudi ne zato, da sem podala Evropskemu parlamentu to, kar mislim, da je pravi trgovinski dogovor 21. stoletja, ki bo prinesel veliko prednosti gospodarstvu po vsej EU. In ne bom se opravičevala v času, še prav posebno ne v času gospodarske krize, kajti če smo kdajkoli bili v časih, ko je bila moja odgovornost, da moram podpreti podjetja in delavce, kolikor je v moji moči, potem je to ta čas. In to je tisto, kar ta dogovor prinaša. In kot sem dejala že prej, prosim, oglejte si realnost dogovora. Veliko je lobiranja pri vas, pri meni. Vendar pa, ko si ogledate, ogledate, kaj smo dosegli, mislim, da je to zelo konkreten rezultat, ki bo prinesel velike prednosti gospodarstvu v EU. In to je tisto, k čemu stremimo in to je tisto, kar smo dosegli. Hvala lepa, gospa komisarka, za razpravo o tej temi. Tako, še ena točka je na našem dnevnem redu. To je ustno vprašanje učinki gospodarske in finančne krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje. Gospod Dehucht prosim, če zasede svoje mesto. Istočasno pa predajam besedo gospe Žuli. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, gospa komisarka, gospod komisar, kolegice in kolegi.